osredotočili se bomo na eno temo in to je pogajanje večjih na finančnem okviru za obdobje 2014-2020 pridobljene izkušnje in pot naprej. Jan Albrecht je pripravljal mnenje. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Govoril bom polsko. Raportu z vlastne mnenje sem izdelal na poročilo, ki je bilo pripravljeno v odboru za proračun. V tem poročilu gre za izkušnje, ki smo si jih pridobili iz pogajanja večletnem finančnem okviru. Mnenje je zelo kratko opozarjamo na nekaj točk, ki so povezane z pripravami večletnega finančnega okvira. Zastavili smo vprašanje, kako lahko izboljšamo postopek pogajanj. Ugotovili smo, tam. Moramo pripraviti, da imamo pripravo postopka, ki ga pripravi ministerski svet, Evropski parlament pa samo potrdi. Po prvem osnutku smo dobili iz sveta politično stališče februarja. Vse je potekalo v okviru predpisanega postopka iz pogodbe. V Evropskem parlamentu smo bili prepričani, da tisto, kar smo dobili v obliki predloga, komisije odgovarja predlogu Evropskega parlamenta. Gre predvsem za to, da imamo dva postopka, v kateri smo bili upleteni. Kot prvo, priprava večletnega finančnega okvira in kot drugo, priprava zakonodajne podlage za evropsko politiko w fazi czasownego naczertowania. Po našem mnenju mora spravnega vidika priti do dveh ločenih postopkov, kar pomeni, da morajo pogajanja potekati ločeno, ko gre za večletni finančni okvir in ko gre za zakonodajno podlago. in želimo tudi, da se priprava kohezijske politike pripravlja na podlagi izkušenj rezultatov prejšnjih let, zato da resnično lahko spodbojamo tudi politiko rasti. Z našega vidika obstaja tudi nekaj težav, nekaj nevarnosti. Torej, gre za neporavnana plačila, ki jih potem prenesemo na naslednje leto, kar pripelje do tega, da naletimo na težave večletno finančnem okviru, ko gre za kohezijsko politiko. Kar pomeni, da zahtevke za plačila niso poravnana. kar pomeni, da moramo zahtevati, da obe razpravi, obeh postopkih potekata ločeno od pogajanj o večletnem finančnem okviru. Hvala. Yes, please. Uh, now. Sedaj pa dam besedo prečevalcem v senci. Francois Alfonsi. Ok. Ste pripravljeni? Gospa Kornelija Ernst. Menujem se Kostance Krelj. Cornelia Ernst je iz druge skupine, vendar pa mislim, da to vsi veste. Saj sem poročevalka v senci za socialdemokrate. Tega nismo imeli zapisanega, se upravi, čem pravi predsedujoči. Še vedno sem v abolični skupini socialdemokratov, še vedno sem v njem konstance. Sem tudi poročevalka v senci. Rada bi se zahvalila Janu za opravljeno delo. Delo smo morali opraviti zelo hitro. Z vsem, kar je dejal, se popolnoma strinjam. Imam samo eno težavo. V Evropskem parlamentu smo zahtevali, da se lahko sami odločami, odločamo o tem, kar je predmet postopka soodločanja v odboru za proračun. Istočasno pa so na vrhu svetu predsedniki držav in vlad že sprejeli določene odločitve, zato smo naleteli na določene težave. Ne vem, kako lahko v kolikšni meri lahko še eh, oblikujemo predloge sprememb, eh, vendar pa gre za rezerve glede na rezultate. Gre za to, da smo morali sprejeti določene številke, ki so jih predložili na vrhu, kar pomeni, da nismo več mogli vplivati na te eh, rezerve. Čeprav bi morali to upoštevati v večletnem finančnem okviru. Kar pomeni, da te finančne odločitve niso v skladu z zakonodajo in da ne moremo vplivati na zakonodajo. Gre namreč za to, da smo se odločili, da bomo sprejeli in samo vsebino preložili. In če pride do tega, potem vse to ne deluje več. Ne vem, če lahko Jan predlaga, kako bi lahko to besedili. To bi želela namreč vključiti. Načeloma imamo tukaj sredstva za kohezijsko politiko, ki smo jo oklestili v tem večletnem finančnem okviru. To ni več v skladu s tem, kar je najprej predlagala komisija, da damo tistim regijam, ki so dosegle zelo dobre rezultate, damo možnost za dodatna sredstva gre zgolj za to, da preložimo vse skupaj na obdobje po letu 2020. Rada bi tudi dodala, da se mi zdi zelo dobro, da smo ustanovili ta izredni odbor, začasni odbor, zato da lahko že v zgodni fazi stopimo v stik s tistimi, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitev o finančnih sredstev. Zato se mi zdi, da je dobro, da to še enkrat pregledamo, da bomo v naslednjem postopku pogajan lahko ta priporočila tudi upoštevili. Najlepša hvala. Afonsi. Oui. Euh... Bon, je crois... Hvala lepa. Mislim, da lahko rečemo, da se oglašamo v glavnem v zvezi z vsemi bistvenimi stvami, ki so jo bile zapisane v poročilu Olbricht in s tem, kar je povedala zdaj gospa Krell. Želimo poudariti eh, našo zaskrbljenost nad eh, pač eh, zapadlostjo finančnih obveznosti v večletnem programu, predvsem za kohezijsko politiko. Imel bi samo eno pripombo, ki bi jo predlagal gospodu Olbrichtu in sicer naj odbor za energetiko naj bi bil omenjen v tretji točki eh, v seznamu glavnih ciljev, eh, kar zadeva politike, kohezijske politike, torej rast, ustvarjanje delovnih mestov, mest, spodbujanje eh, javnih naložbe in a, tudi energetski vidiki. To bi bilo potrebno dodati. Zahvaljujemo se poročevalcu za to poročilo, ki nam zelo ustriza. Hvala. Yes, uh, please, uh, Mrs. Anders Smith. Hvala lepa. Gospa Smith, hvala Lepa, zahvaljujemo se gospodu Olbrihtu za njegovo poročilo, ki eh, v povzetku eh, podaja vse težave, s katerimi so se spopadali v okviru pogajanj za finančno okvir za leto 2014-2020. Nepreglednost eh, pogajanj so privedli do očitnih rezultatov za naše sodržavljane in to vpliva tudi na demokratični uh, proces. Nažalost, eh, predsedniki držav in vlad so eh, izpogajali eh, te pogoje čez noč kot neke vrste prodajalci na nekem bazarju. In, ehm, Te metode pogajanja škodijo delovanju Evropske unije. Torej, eh, kot eh, bogovi na Olimpu so potem zjutraj najavili eh, rezultat in na nas je zdaj pa to, da rešimo interese Evrope proti nacionalnim sebičnostim ampak eh, seveda to bomo lahko storili samo v trialogu. Kohezijska politika je tista, ki je najbolj bila prizadeta zaradi teh pogajanj in torej na tistih področjih, kjer imamo možnost soodločanja, moramo stvari nekoliko spremeniti. Že smo šli skozi take trialoge, naprimer, ko gre za teritorijalno eh, sodelovanje in um, videli smo, da nismo skoraj nič dosegli. Zahtevali smo 7 odstotkov splošne ovojnice, dobili smo 2,5 odstotkov. Zahtevali smo neke dotacije za uh, programe po posameznih mejah, ampak svet je to zanikal. Kljub temu pa je parlament odločno uh, postopal dalje in torej pozdravljam tudi delovanje uh, naše predsedujoče gospe uh, Hubner, gospoda Olbrihta in uh, naj se tudi zahvalimo kolegu Lamasurju v odboru za proračun, ki so pač dosegli veliko z ozirom na to, kar je bilo izvedljivo. Ohranili smo torej naložbe za prihodnost, povečanje na področju Erasmusa, pomoč za najbolj zapostavljene, potem tudi sredstva za rast, za inovacije in razvoj. Zdaj moramo iti naprej in eh, maksimalno izkoristiti vpliv, ki ga vsak evro lahko ima eh, za rast in delovna mesta. Imamo težave pri porazdelitvi eh, sredstev v okviru večletnega okvira. Kako naj dosežemo to, da bodo države iskrene in da se ne bomo znašli sa pretesnim proračunom? Tudi sredstva, ki so namenjena skladu za solidarnost, me zaskrbljujejo. Vsako leto se povečuje število naravnih nesreč, kljub temu pa sredstva eh, iz eh, sklada solidarnost eh, so bila bistveno zmanjšana na 500 milijonov evrov za 2 milijard evrov. Ta sredstva bi morala biti vsaj nekoliko bolj dostopna. Torej, naslednji Evropski parlament si bo moral prizadevati za to, da bo svet konkretno začel izvrševati obveznosti obveznosti, ki jih je prevzel. Moramo, morali bomo imeti umestno preverjanje za to, da bomo dosegli od sveta, da bo res izpolnjeval svoje politične obljube. Hvala lepa. Uh, Ali še kdo želi besedo? Gospod Van Nistelrooy, izvolite. Ja, dank, dank u wel. Ik had de tekst van tevoren al kunnen lezen, dus excuus. Hvala lepa. Prebral sem besedila, poročevalce oziroma pripravljavce mnenji in oproščam se tudi za zamudo. Pomembno je tudi to, kar je zapisano v točkah 4, 5. In sicer, če primerjamo staro in novo eh, obdobje mm, programiranja, ugotovimo, da eh, kar nas predvsem zaskrbljuje je eh, prožnost. Če bomo lahko sredstva bolje porazdelili med, skozi različna leta. Razlika v tem je, da eh, med starim in novim obdobjem načrtovanja imamo neko, neko pač veliko količino neplačenih računov, ki jih je treba najprej sprovesti. Moramo enostavno ugotoviti, da imamo še veliko neplačenih računov in zneski so bolj ali manj znani, bodi si tu uh, kot tudi predvsem v odboru za proračun. In vemo, da tisti mehur je še pravzaprav nerešen in uh, nas bo spremljal še nekaj let. To sem želel izpostaviti. Moramo najprej rešiti torej to, ta problem in pomeni, da moramo tudi dobro uh, obveščati uh, državljane, kajti če državljani bodo ugotavljali, da um, Evropa ne spoštuje dogovorov, ki so bili dosi, doseženi na ravni uh, Um, finančnih ministrov, potem ne bodo več zaupali Evropi. Finance na vse zadnje niso tako na slabem, ampak uh, svet se je eh, pravzaprav izognil svojim obveznostim in torej eh, cela vrsta faktur je zdaj zablokiranih in so neplačane. Ena od velikih skrbi je pač ta, ki sem jo ravno kar izpostavil. Zdaj ne pričakujem eh, reforme celotnega sistema nekje na sredi tega programskega obdobja. Eh, ne vem, če je leta 2018 bi lahko lahko eh, vse skupaj eh, politično prilagodili. Eh, jaz nimam takih upanj, ne vidim na obzorju velikih sprememb. Morda se bomo morali bolj osredotočiti za to, da dosežemo več doslednosti med različnimi državami in različnimi regijami, kar zadeva programe in sofinanciranje unije. Torej, ne zahtevam nekega revizija, pregleda, ampak dovolj kritičnosti v zvezi s tem. In zato bi eh, prosil, da bi gospod Olbricht eh, upošteval tudi te vidike in se mu zahvaljujem za to. Hvala. Albrecht, like... Gospod Olbricht, želite, se želite odzvati? Naj povem, da ugotavljam, da tukaj se soočamo z okoliščinami, v katerih eh, Evropski svet, ki eh, ni omenjen v pogodbi v, tej, v tem postopku, torej ta Evropski svet je oblikoval osnove za finančno perspektivo in potem tudi še mandat za pogajanja za ministerski svet. Pika ustavil se je pri tem, pripravil je torej pogajalski mandat, na kar pa smo uh, imeli trialoga na podlagi tega pogajalskega mandata, ki je bil tudi objavljan. To pomeni, da uh, imamo tudi določena konkretna dejstva, ki jih je treba upoštevati. Konstanca je tudi eh, opozarjala na to. Vprašanje je pač naslednje, kateri je rezultat, ki ga pričakujemo za plačila. Torej, ta pogajalski mandat je bil predmet razprav na ravni ministerskega sveta in na to so gledali kot na nekaj zavezujočega. Medtem, ko za nas, za parlament, pa ta mandat nima a, eh, nobene zavezujoče narave, ampak omogoče zgolj, da se pogajamo. In torej vprašanje je pač tole, moramo najprej razumeti, kaj se bo dogodilo eh, v okviru N plus 3, kaj ti verjetno plačila bodo odložena iz leta v leto. Moramo torej razumeti, kaj imamo konkretno, konkretno v besedilu uredbe, tako kot je zelo dobro povedala Konstanca. Torej, to vzdušje, ki spremlja ta pogajanja, je povzročilo pač eh, določen rezultat in sicer kot smo začeli o tem razmišljati, kot da je bila določena odločitev že sprejeta. In v resnici pa ne moramo razumeti mandata kot že sprejetega sklepa, ne moramo uh, se držati določenega postopka. E, organizirali smo torej pogajanja, gre zgolj za to, da se teh pogajanj držimo, da jih organiziramo, da jih izvedemo in uh, to je potem imelo zelo hude politične posledice. Govorili sto, ste o energetski učinkovitosti. Dejansko, to je dobro vprašanje. E, če lahko odgovorim gospe Sanče Šmit, bi dejal, da, da sem tudi eh, član v odboru za proračun in kot tak imam dostop do zelo natančnih številk v zvezi z kohezijsko politiko, medtem ko nekateri drugi odbori niso seznanjeni s temi številkami. In to, kar Evropska komisija posreduje odboru za proračuno, so pač podatki, ki bi lahko bili zanimivi tudi za eh, odbor regije te podatke sem uh, proučil in mislim, da mi vsi bi morali biti seznanjeni z njimi. To pa sem jaz sam prejel, uh, ker sem tudi član odbora za proračun. Ko govorimo o teritorijalnem sodelovanju, kot je povedala Marita Rez, zahtevali smo 7 odstotkov, potem 6 odstotkov, zdaj pa smo konec koncev. Če če si ogledamo programe take, kot so zdaj, ugotovimo, da so te številke izredno nizke. Prava katastrofa. In argument sveta je bil pač ta, da ne morejo povečati sredstev za teritorijalno sodelovanje, pika konec. Torej, tako pač oni razmišljajo. Vidimo, kaj se torej dogaja. Zato eh, je tudi razlog, zaradi katerega to teritorijalno sodelovanje je pač eh, na taki ravni, ker nismo povečali proračuna. Stvari je treba razumeti v kontekstu. Kolega Lambert je govoril o zahtevah za plačila, ki se ne eh, izvršijo. In gospod generalni direktor je tudi danes dopovdan poudaril, da je še veliko neizplačanih. A, računov in torej plačil, ki niso bila izvršena še m, mm, kar 100, več kot 120 milijard evrov bi, bilo, bi moralo biti izplačanih v okviru kohezijskih skladov, se pravi 40 odstotkov za obdobje 2007-2013. Če v naslednjih 20, eh, dveh letih oprostite, bodo izplačali teh 120 milijard evrov, očitno jih je treba vzeti od, neto, od nekod, recimo iz proračuna 2014-2020. Za eh, leto 2013. Imamo še eh, nekaj zahtevkov za plačila in vprašanje se postavlja, ali za leto 2014 bomo sposobni izpeljati, izvršiti vsa plačila ali bomo morali to potem prenesti na leto 2015. To stvar je treba absolutno razčistiti in urediti. Eh, pri, moramo se pripraviti na ogromne probleme, če ne bomo tega izvedli. Hvala. Hey, you, Hvala lepa, gospod Olbricht rok za uložitev eh, predlogov sprememb zapade jutri, 12. februarja ob 12. uri, kajti na to bomo imeli glasovanje 24. februarja. In mm, eh, zdaj do 16. Eh, ure bomo prekinili našo sejo, na to pa bomo ob 4. nadaljevali z glasovanjem. Hvala. Kolegice in kolegi, in naj nadaljujemo z današnjo sejo. Imamo še šesto točko na dnevnem redu, ki jo moramo obdelati in sicer sprememba odločbe, eh, ki eh, naj podaljša za šest mesecev eh, to odločbo do 30. junija tega leta, kar zadeva znižano stopnjo trošarin na Azorih in Madeiri, kar zadeva alkoholne pijače in sicer zato, ker um, te, te avtonomna regija ima pač nek poseben status eh, v okviru Evropske eh, pogodbe zaradi posebnih razmer, eh, ki vladajo v tej regiji, ki je prizadeta zaradi dodatnih prevoznih stroškov in tudi zaradi mnogih drugih uh, pač eh, dejstev zaradi oddaljenosti, kar zavira razvoj eh, teh eh, regij, zato te regije imajo posebno obravnavo v okviru evropskih pogodb, od to torej znižene stopnje trošarin na Azorih in Madeiri. To je čisto poseben pravni postopek, kajti vloga parlamenta je zgolj posvetovalne narave, torej samo izrečemo določeno mnenje, ki je potrebno za to, da se sprejme ta nov sklep sveta. Um, koordinatori so uh, privolili v to, da se poslužimo poenostavljenega postopka uh, našega poslovnika, kar nam omogoča uh, oziroma kar ne omogoča uložitve eh, predlogov sprememb, ampak eh, se moramo enostavno odzvati pozitivno ali negativno na ta predlog. Zato bi prosila odbor, da se izreče, ali je pripravljen sprejeti ta poenostavljeni postopek in na to pa bomo lahko enostavno. Uh, izrekli, če se vsi strinjate, bomo izrekli pozitivno mnenje eh, v zvezi z, tem, z eh, to odločbo. Eh, Portugalska je svoj čas zaprosila za veliko daljše podaljšanje tega obdobja uporabe znižane stopnje trošarine ampak kot veste, Evropska komisija je sprijela nova pravila za državne pomoči, ki začenjajo veljati julija, 1. julija tega leta. Zaradi tega potem je bil predlog spremenjen samo za obdobje šestih mesecev, na to pa bodo pripravljena nova pravila usklajena z. Uh, um, v skladu z novimi eh, pač, eh, pravili, ki bodo začela veljati, kar zadeva državno pomoč. In eh, za to podaljšanje bi veljalo samo za to obdobje šestih eh, mesecev. Moje vprašanje je pač naslednje. Želi kdo spregovoriti najprej? Gospa, izvolite. Hvala lepa. Ko smo prejeli to besedilo, sem izrazila nezadovoljstvo. E, rečeno je bilo, da gre samo za obdobje šestih mesecev, ampak e, mi smo upali, da bomo e, lahko prejeli to besedilo in podali tudi svoje mnenje k temu in ne samo glasovali v zvezi s tem predlogom. Dvoje naj poudarim. Naj pojasnim, da tukaj gre za trošarine, samo za lokalno proizvedene, lokalno uporabljene alkoholne pijače. Ne govorimo o izvozu, to je prvo, drugič pa eh, podaljšanje samo do julija. Do julija, kaj ne? Do 1. julija tega leta pomeni, da katerakoli nova odločba strani sveta eh, bo morala biti pripravljena strani komisija in potem po tem postopku naj, bo najprej prišla a, do nas, do Evropskega parlamenta. Odbor a, za regionalne zadeve se bo moral izreči tudi v zvezi s tem novim predlogom, ki naj bi ga oblikovala komisija. Seveda, če bo temu tako in seveda v skladu z novimi pravili a, za državne pomoči. vyras abeltija, zveni baskausko, kaj ne? Torej, ja, gre za tehnično strokovno zadevo, zato ne nasprotujemo temu poenostavljenemu postopku in torej hitremu postopku. Hvala lepa. Videti je torej, da nihče ne nasprotuje temu poenostavljenemu postopku, kar pomeni, da. Eh, lahko enostavno eh, potrdimo to točko, ta sklep o poenostavljenem postopku in to, torej izrekamo pozitivno mnenje v zvezi z to spremembo. Zdaj pa prihajamo k glasovanju. Torej, kot ponavadi bi želeli najprej preveriti, ali vaše glasovalne naprave delujejo, če prosim lahko ustavite kartice v vaše naprave in zdaj poskusimo glasovati. Glasujemo. Konec glasovanja. V redu. Deluje. Lahko nadaljujemo z pravim glasovanjem. Prvo glasovanje. Eh, gre za poročilo Junusa Omaržija. Imamo ustni predlog spremembe poročeva, ustno spremembo poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisno je manjma štiri za, proti vzdržani, sprejeto. Ne. Predlog spremembe 33 za, proti vzdržani, sprejeto. 35 za, proti vzdržani, sprejeto. 34 in 6 identična za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. 43 za, proti vzdržani sprejeto. 44 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili 44, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z 29 glasovi za, 45 za, proti vzdržani sprejeto, 46 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto, 50 za, proti vzdržani sprejeto, 51 za, proti vzdržani sprejeto, 52 ne, to črtanje, torej za, bomo preverili 52. glasujemo, konec glasovanja in torej je zavrnjeno z 18 glasovi, 53 eh, je brezpredmeten oziroma ne, glasujemo proti, bomo še enkrat preverili, tudi predlog smo imeli 53, če je res zavrnjen, konec glasovanja. In je zavrnjen. Zdaj pa prehajamo na 54 za, proti vzdržani sprejeto, 55 za, proti vzdržani sprejeto, 57 za, proti vzdržani sprejeto, 56 je brezpredmeten, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto, 63 za, proti vzdržani sprejeto, 64, prvi del 64. predloga sprejeto, drugi del bomo preverili, drugi del 64 glasujemo. Konec glasovanja in je zavrnjen. 65 za, proti vzdržani sprejeto, 66 in 67 za proti vzdržani sprejeto, 68 in 69 za proti vzdržani sprejeto, 70 za proti vzdržani sprejeto, 71 za proti vzdržani sprejeto, 72 za proti vzdržani sprejeto, 73 za proti vzdržani sprejeto, 74 za proti vzdržani sprejeto, 75 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto 76 za, proti vzdržani, sprejeto 77 za, pr... bomo preverili 77, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 78 za. Bomo preverili 78 glasovanj. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno 18 proti 18. 79 za. Bomo preverili tudi 79. Ja, nekateri koordinatori so spremenili svoje stališče, torej sprejeto 18 za. A 81 za, proti vzdržani sprijeto, 82 za, proti vzdržani sprijeto, kompromis 10 za, proti vzdržani sprijeto, 86 za, proti vzdržani sprijeto, 87 za, proti vzdržani sprijeto, kompromis 11 za, proti vzdržani sprijeto, kompromis. Torej gremo na 91 zdaj za, proti vzdržani, sprejeto, 92 za, proti vzdržani, sprejeto, 93 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 12 za, proti vzdržani, sprejeto. 97 za, proti vzdržani sprejeto, 98 za, proti vzdržani sprejeto, 99 za, proti vzdržani sprejeto, 100 za, proti. Bomo preverili 100. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 101 za proti vzdržani za sprejeto, 102 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 13 za proti vzdržani sprejeto, 103 za proti vzdržani zavrnjeno, 106 za proti vzdržani, sprejeto 107 za, proti vzdržani, sprejeto 108 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 14 za, proti vzdržani, sprejeto 111 za, proti vzdržani, sprejeto 112 za, proti vzdržani, sprejeto 113 za, proti vzdržani, sprejeto 114 za, proti vzdržani, sprejeto 115 za, proti vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto 116 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 15 za, proti vzdržani, sprejeto, 121 za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj 122 imamo dva ustna, oziroma imamo ustni predlog spremembe, nihče proti, zaglasujemo, torej za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za proti vzdržani sprejeto, 125 mm, za proti vzdržani sprejeto, 126 za proti vzdržani sprejeto, 127 za proti vzdržani sprejeto, 128 za proti vzdržani sprejeto, 129 za proti 130 eh, identična za, proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog sprememb 131, nihče proti ne glasujemo, kot spremenjeno za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto. 134 eh, jezikovni amandma za, proti. Oziroma tukaj imam navodila od Lamberja, da moram glasovati za. Torej, 135 za, proti vzdržani sprejeto, 136 za in 137 identična za, proti vzdržani sprejeto, 138 za. Bomo preverili 138, glasujemo. Konec. Konec glasovanja. Zavrnjeno 18 proti 16, zdaj pa prehajam na 139 za proti vzdržano sprejeto, 140 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 17 za proti vzdržani sprejeto, 144 za proti vzdržani sprejeto, 145 za proti vzdržani sprejeto, 146 in 147 za proti vzdržani sprejeto, 150 za, proti vzdržani sprejeto, 149 za, proti vzdržani sprejeto, 148 za, proti vzdržani sprejeto, 151 za, proti vzdržani sprejeto, zavrnjeno, 152, ne kaj, zavrnjeno sem rekla, 152 zdaj, za, proti vzdržani sprejeto, 153 za proti vzdržani sprejeto, 154 in 155 za. Bomo preverili oba. 154, 155 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kaj pa to? Sto, zdaj je 157. Ne. Ne ne, zdaj pa moramo 156 za, proti vzdržani sprejeto, 157 za, proti in bomo preverili 157, glasujemo. Konec glasovanja in je zavrnjeno. 158. 158 za, proti vzdržano sprejeto. Potem zdaj pa citati. Amandma 1 in amandma 3 identična za, proti vzdržano sprejeto. 2 za, proti vzdržano sprejeto. 4, 5 eh, sprejeto,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 za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, oziroma kompromis 3, pravi predsedujoča, sem vas želela ogoljufati, torej 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, zdaj pa manj na 23 za, proti bomo preverili 23. Glasujemo. Konec glasovanja in je zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, pro, bomo preverili še enkrat 25, ne, bomo preverili 25, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za, proti vzdržano sprejeto, 27 in 28 za, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje, elektronsko glasovanje, glasujemo. sprejeto z 31 glasovi. Čestitamo. V redu, zdaj pa prehajamo na poročilo Stavra Kakis oziroma mnenje o razrešnici za leto 2012. Bomo glasovali predlog spremembe 1 za, proti vzdržani zavrnjeno, 2 za, proti vzdržani sprejeto, 3 za, proti vzdržani, sprejeto štiri za, proti vzdržani, zavrnjeno pet za, proti vzdržani, sprejeto šest za, proti vzdržani, sprejeto sedem za, proti vzdržani, sprejeto osem za, proti vzdržani, zavrnjeno devet za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem mnenju, kot je bilo spremenjeno, glasujemo. konec glasovanja. To je tudi vse. Sprej. Moram a, tudi razglasiti izid glasovanja. 33 glasov za sprejeto. Nihče ni a, nasprotoval temu. Kaj pa zdaj? I don't know whether we already have the experts for the hearing or imamo eh, že tu v dvorani strokovnjake za eh, našo javno predstavitev. Hvala. Uh, kolegice in kolegi imamo še dve vsebinski točki na današnjem dnevnem redu in sicer oboje v zvezi z makroekonomskimi regionalnimi strategijami in sicer enako v spolu v regionalnih politikah za rast in potem še naslednjo točko, v kateri bomo obravnavali jedransko-jonsko regijo, torej strategijo Evropske unije. Ko uh, bodo uh, strokovnjaki v dvorani, dejte me obvestiti, da bomo pričeli z eh, obravnavo teh dveh točk. Hvala lepa. Eh, Jan yes, uh, Olbricht. Jan Olbricht. Še vedno zasedamo, kolegice in kolegi. Hvala. Vprašanje imam za vas. Na V začetku zasedanja sem povedal, da sem tudi član odbora za proračun in imam vse podatke Evropske komisije o strukturnih skladih z vsemi podrobnostmi. Mislim, da bi kot eh, poslanci odbora regi prav tako morali imeti dostop do teh podatkov. Gre za podrobne podatke o vsaki državi, plačila, obveznosti za prevzem plačil in tako naprej. Kaj hočete povedati, da bi nam bili morali poslati? Mislim, da bi to morali poslati tudi poslancem odbora regi, ne samo odbora za proračun. Prosimo, da se dokumenti, ki se pošljajo odboru za proračun, pošljajo tudi odboru za regije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 Please, Brit Marie, we are waiting for you, Jens. Čakamo vas. Izvolite. Drage kolegice in kolegi, gre za nov vodilni projekt v zvezi z enakostjo spolov v regionalnih politikah za rast. Z nami bo Brit Marie Söderberg Torstensson, predsednica zveze Winnet na švedskem. Z nami je tudi Marta Hocer Kacmiel iz Centra za odličnost Winnet in gospa Eva Ruminska Žimni iz Varšavske ekonomske fakultete. Same se lahko odločite katere bo spregovorila prva, ampak če vas prav razumem, bo najprej na vrsti Brit Marie. Mhm. Hvala lepa. Najprej se vam želim zahvaliti za to, da smo dobili priložnost eh, sodelovati na seji odbora regij in da predstavimo vprašanja v zvezi z enakostjo spolov. To so zelo pomembna vprašanja za prihodnost Evropske unije in tudi za gospodarsko rast. razvoj vodilnega projekta za enako spola v regionalnih eh, politikah na področju Baltika se je začel dejansko iz nekega manjšega projekta Winet 8. Ta projekt je tekel med letoma 2010 in 2011. Šlo je za 8 držav v devetih regionalnih operativnih področjih na severu, jugovzhodu in zahodu Evrope. Poskusili smo tudi pripraviti priporočila na področju politik za prihodnost v zvezi z strategijo Evropa 2020 na socialnem in regionalnem področju oziroma na področju socialnega in regionalnega sklada. Zbrali smo 41 dobrih primerov z vse Evrope. primeru dobrega sodelovanja z socialnim in regionalnim skladom. Vsaka regija razvije akcijski načrt za to, da se enakost spolov vključi v naslednji krok strategije Evropa 2020 v posamezni regiji. To smo naredili v vidiku četvornega heliksa. To pomeni, da so različne organizacije, politiki, javne figure, javne oblasti in eh, zasebne družbe vsi bili vključeni. Pripravili smo tudi platformo za regionalno sodelovanje v okolici Balskega morja. Govorili smo o tem, kako bi lahko uporabili rezultate projekta Winet 8 pri našem delu. Posvečali smo se inovacijam na področju vprašanj enakosti spolo. Švedski inštitut je zagotovil finančno sredstvo, sodelovali pa smo tudi z Mednarodnim forumom za ženske ter Varšavsko ekonomsko fakulteto. Eh, fakulteto ter univerzo v Štetinu na Polskem. Poskušali smo vključiti rezultate tega projekta v Baltski regiji. Oblikovati smo poskušali platformo za sodelovanje. Služili naj bi kot središče odličnosti za regijo Baltskega morja v letu 2013. Da center naj bi razvijali, zato da bi spodbujali udeležbo žensk, naprimer pri gospodarski rasti, gre za podjetništvo, informacijsko tehnologijo in tako naprej. Letos smo razvili zamisel o projektu vodilne pobude mm, v regiji Balskega morja in 23. septembra 2012 v Varšavi smo se odločili, kako bomo nadaljevali z delom. Sodelujejo Litva, Nemcija, Nemčija, Danska in nekatere druge države. Cilj je, da bi izboljšali uspešnost, dodatni cilj pa je, da bi prispevali k regiji Balskega morja v Evropski uniji in kako bi prispevali k izvajanju Evropske strategije 2020. Kaj to pomeni? Kot prednostne naloge smo si izbrali inovacije in vključevanje. Posvečali smo se malim in srednjim podjetjem, izobraževanju in splošnemu izobraževanju na področju informacijske tehnologije. Cilj tega projekta je, da bi ponovno zasnovali mm, politike inovacij, zato da bi združili socialne in tehnološke razsežnosti z vidika spola. Obstoječe opredelitve želimo analizirati in podati boljše predloge. Oblikovati želimo priporočila, kako bi lahko pripravili akcijske načrte za to, da bi perspektivo spolov lahko vključili v regijo Balskega morja. Prav tako smo podali nekaj komentarjev usmeri posvečanje konkretnim rezultatom. To je zelo pomembno. Eden od teh bo, kako bi lahko politike v prihodnosti vključevale enakost spolov v svoje strategije in ukrepe. Ta vodilni projekt bo postal zgled za druge makroregije, potem ko ga preizkusimo na ravni Baltskega morja. Tako bi lahko tudi druge makroregije vključili neposredno v ta proces. Kaj to pomeni? Zamisel o vodilnih projektih se bo razširila na druge makroregije. Prvo zasedanje bo v Štokholmu na švedskem 27. februarja 2014. Posvečali se bomo platformi za partnerstvo na področju Balskega morja in gospodarski rasti. To je zapisano v naši strategiji. Zagotovili smo tudi ustrezna finančna sredstva za to. Uspešno izvajanje te strategije zahteva tudi sprejetje spolne perspektive v akcijski načrt. Enakost med moškimi in ženskami je v bistvu Evropske unije. Prav tako bi lahko z krepitvijo enakosti spolov dosegli boljšo gospodarsko rast. Želimo, da bi izkoristili prispevke in talente tako moških kot tudi žensk. To je zapisano v strategiji za Balsko morje. Hvala. Um, Pozdravljeni, sem Marta Hauser Kočmjel, zastopam Univerzo v Štetinu, gre za fakulteto za ekonomijo in management, oddelek za statistiko. Od leta 2004 sodelujemo z Winnet na švedskem, sedaj pa smo v postopku oblikovanja Centra za odličnost Winnet na švedskem področju Balskega morja. Pet dni smo govorili o odnosih med spoloma in rastjo in to vseeno ni bilo dovolj. Vseeno pa vam želim nekaj povedati o tem. V kratki predstavitvi želim povedati, kako bi lahko merili odnos med rastjo in enakostjo med spoloma v državah okrog Balskega morja. V obdobju 1995 do 2012 smo bili priča stalni rasti realnega BDP na prebivalca. To je na levi strani. Na desni strani pa lahko vidite stopnje rasti BDP-ja. Vidite lahko, da je bilo zaradi gospodarske krize moč opaziti velik padec v rasti. Kakorkoli že, indeks enakosti med spoloma je neprestano raso. To pomeni, da je enakost vedno večja. Ta indeks je predlagal UNDP. Pri nekaterih državah lahko vidimo, da se je indeks znižal med letoma 2005 in 2010. To sta dve državi, Poljska in Latvija, čeprav je to težko videti. No, razlog za to je, da je stopnja nezaposlenosti žensk padla zaradi krize. Če primerjamo ti dve razsežnosti, torej rast in enakost med spoloma, oziroma indeks enakosti med spoloma, lahko vidimo močno in pozitivno korelacijo med indeksom enakosti med spoloma ter stopnjo BDP-ja na prebivalca. Govornica se popravlja, obstaja močna negativna korelacija med tema dvema postavkoma. To pomeni, da višja kot je rast, nižji so koeficienti enakosti. In po drugi strani lahko vidimo močno in pozitivno korelacijo med eh, indeksom enakosti med spoloma in stopnjo BDP-ja na, na prebivalca. Vidimo lahko dve skupini držav. Prva skupina so bogatejše države, druga skupina pa revnejše države. V bogatejših državah ženske prispevajo več, v revnejših ženske prispevajo manj. Zakaj? Eden od odgovorov je, da imajo ženske na voljo različno, različno časovno obdobje za delo. Prikaz porabe časa kaže, da ženske mnogo manj časa porabijo za opravljanje plačenega dela in več za opravljanje neplačenega dela kot moški. To pomeni, da imajo tudi manj prostega časa. Zato predlagamo pravilo tako imenovanih treh R-jev v angliščini, da bi ponovno razmislili o konceptu plačenega in neplačenega dela, da bi registrirali kako, oziroma količino plačenega in neplačenega dela, ter da bi na novo porazdelili neplačeno delo in plačano delo na trgih. To bi omogočalo zagotavljanje trajnostne rasti v državah Balske regije. To je bil samo kratek odsek raziskav, ki smo jih naredili v središču za odličnost v INET. Z veliko zadovoljstvo nam je bilo sodelovati z njihovo inštitucijo in zelo lepo je sodelovati tudi z ljudmi, ki imajo toliko strokovnega znanja, kot je naprimer gospa Eva Ruminska Žimni. Naj vam podam še našo vizijo. Gre za mednarodno mrežo raziskovalcev v regiji Balskega morja z namenom izvajanja in spodbujanja raziskav, poučevanja in oblikovanja politik na področju spolov, inovacij in rasti. Hvala. Tutaj, tutaj, tutaj. No, jeszcze nie jeszcze doing. It's okay. It's okay. Okay. Thank you very much. I really would like to thank for. Hvala lepa. Hvala za to priložnost, da spregovorim pred vami. Sem Eva Rominska Zimni iz eh, Mednarodnega ženskega foruma. Zbiramo izkušnje žensk v akademiji in v svetu posla na polskem. Želim spregovoriti o tem, kako bi čim bolj izkoristili vpliv eh, žensk na rast in delovno mesto. Dvoje potrebujemo. Prvič, izkoristiti moramo moč makroregije, to je nov pristop, ki ga je sprejela Evropska unija. In drugič, manjkajočo razsežnost in perspektivo, torej vprašanje spola, moramo vključiti v regionalno politiko in v gospodarsko rast. Če si pogledamo makroregije, vidimo lahko, da Evropska unija sicer ima strategijo, ampak eh, regija Balskega morja je dejstvo in takih regij je več, naprimer Podonove ali jugovzhodna Evropa. To se dogaja in zato ni treba razvijati novih strategij in politik. Rast in inovacije so med ključnimi cilji. Nekoliko kasneje vam bom povedala, da v teh dveh ključnih ciljih ni perspektive enakosti spolov. Še vedno se učimo, vendar mislim, da bi nov model na tem področju lahko odprl vrata za nov pristop za makrostrategije, po drugi strani pa bi lahko tudi nacionalnim in lokalnim strategijam zagotovili nove spodbude. Če si pogledamo strategijo za Balsko regijo, lahko vidimo, da so se vrata sicer odprla, ampak ta strategija še ni dokončno oblikovana. Brit Marie je omenjala določene elemente, ampak eh, na določenih področjih, naprimer pri MSP-jih, je vprašanje spolov vključeno. Pri drugih področjih pa vprašanje spolov ni vključeno in to vpliva na programe in ukrepe, ki se izvajo v okviru te strategije. Mislim, da bi bil zadnji čas, da sedaj v okviru projekta, o katerem govorimo, to vključimo. Če govorimo o ženskem faktorju pri rasti lahko ugotovimo, da dejansko ta faktor šteje. Ženske prispevajo k delovni sili, obenem pa ne gre samo za surovo delovno silo, gre tudi za nove pristope. Ženske imajo drugačne pristope od moških. Ne bomo mogli imeti novih pristopov do inteligentnega gospodarstva, če bodo dominirali moški. Ne, potrebujemo raznovrstni pristop. In še argument, ki je jasen. Evropa si preprosto ne more privoščiti, da bi imeli najbolje izobražene gospodinje. Na vse zadnje so ženske v številnih državah zelo dobro izobražene in škoda bi bilo, če teh žensk ne bi vključili v trg dela. Zelo pomembno je, da si ogledamo tudi vlogo žensk v prikrajšanih regijah, kajti v številnih regijah so ženske dejansko gonilo razvoja. Naprimer Šlezija na Polskem, to je področje premogovnikov. V 20 letih bo večina prebivalstva predstavljena ženske, ki so stare 50 let let in več. Enako velja za nekatere gorate regije v Italiji. Govorimo tudi o vlogi žensk pri inovacijah in ustvarjanju MSP-jev ter socialnih inovacijah. Ampak eh, v velikih strategijah, naprimer Evropa 2020 ali če si ogledamo lokalne strategije za obdobje 2014-2020, lahko vidimo, da vprašanje enakosti spolno ne igra pomembne vloge. Skupina žensk na polskem oziroma kongres polskih žensk je analiziral lokalne strategije 2014 do 2020. Vprašanje enakosti spolov ni bilo vključeno. To pomeni, da inteligentna specializacija ne vključuje perspektive moških in žensk. Inteligentno specializacijo pa regije sedaj izvajajo posamezne regije. Če se vprašamo, zakaj, zakaj ni teh povezav? Glavni razlog je, da vprašanja spolov niso del ekonomije. Ekonomija je spolno neutralna znanost. Ko pripravljajo strategije, ne omenjajo tega kot naravni del strategij. Če preučimo strategije, lahko vidimo, da vključujejo sestavne dele vprašanje enakosti spolo, ampak to je dodano na umetni ravni na posameznih stopnjah projektov. To ne pomeni, da so vprašanja vključena integralno. In to ne vključuje vprašanje enakosti spolo v bistvo programa ali v operativne ali izvajalne ukrepe programov. Na polskem, na primer, je eden od kazalnikov ustvarjanje delovnih mest v posameznem področju. Ampak to ni razdeljeno po spolih. Ni jasno, kako ženske vplivajo na oblikovanje novih MSP-ja, naprimer. Gre samo za skupne številke. To ima posledice za porazdelitev sredstev in financiranje programov, Videli pa smo, da to v prejšnjem ciklu ni dobro delovalo, kajti 6 do 8 projektov ima samo vključenih vprašanje enakosti spolov v svoje bistvo. To ni v skladu z izjavo, da je enakost spolov pomembna za rast kako je povedala Marta Hozer-Kočmel, je to dejansko pomembno vprašanje na tem področju. In še ne nazadnje, ekonomisti in tisti, ki se ukvarjajo z vprašanjem enakosti spolov, govorijo različne jezike, poznajo različne koncepte in imajo tudi različne časovne okvire za svoje razprave. Ni platforme, kjer bi lahko skupaj razpravljali o teh temah. Eden od pomembnih vidikov tega projekta za območje Balskega morja je, da bi ta forum dejansko oblikovali na makroregionalni ravni. To pomeni, da bi lahko govorili o teh temah in prišli do nekih skupnih sklepov ali vse skupnega jezika. Ženske na pomembnih položajih bodo prav gotovo prispevali k temu, k te, o tem ne bom več govorila, ampak samo tri odstotke predsednic uprav imamo in eh, to se prav gotovo mora spremeniti. In kakšni so izzivi za obdobje 2014 in 2020? Mislim, da bo eden glavnih izzivov ta, da bi spodbujali raziskave, ki bodo upoštevale politiko. Konceptualizirati moramo to vprašanje vprašanje enakost spola mora biti vključeno v razvoj inteligentnega gospodarstva na področju Balskega morja. Potem moramo spodbujati partnerstva in dialog med različnimi skupinami akterjev. Prav tako pa moramo razviti kazalnike uspešnosti, ki bodo diferencirani po spolu. Državam želimo pomagati tudi pri pripravi specifičnih priporočil in ukrepov. Projekt, ki ga predstavljamo sedaj in center odličnosti Winet bo igral prav gotovo pomembno logo pri tem. Čez tri leta upam, da bomo imeli nekaj rezultatov, ki jih bomo lahko delili z drugimi regijami, naprimer z jugovzhodno Evropo ali pa z Podonavjem. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Jan Olbricht. Uh, Hvala lepa. Bom govoril po polsko. Uh, Hvala lepa. Dve tretjini naših avtoric um, sta prihajata iz Polske zato bom govoril polsko. Lepo prosim, da mi nekaj pojasnite. Kako razumete naslednje? Tega nisem popolnoma in v celoti razumel. Plačeno delo in neplačeno delo. In potem še tisti tretji R. Plačeno in neplačeno. Kako ste si to zamislili? In še nekaj, o čemer sem želel spregovoriti po mojem mnenju mi je to skoraj provokantno. Ali vse zdi se mi provokantno, čeprav ni. Torej, naslednje vprašanje. Ne gre samo za vprašanje žensk. Upoštevati je treba tudi stališče moških pri uravnoteženosti. Govorim o poklicih, ki jih običajno opravljajo ženske. Ali ste tudi to upoštevale. Namreč, da so nekateri poklici tako feminizirani, čeprav ni nobene potrebe za to. Mislim, da je to zelo pomemben proces. In še tretji komentar. Ne želim govoriti samo o makroregiji Balskega morja, ampak nasploh. Mislim, da je z vidika organizacije žensk zelo pomembno, da obozorijo na to, da morajo biti odločitve, ki jih sprememo na evropski ravni, dejansko spoštovane. Včasih se mi ždi to nekako pristop od zgoraj na vzdolj. Tisti, ki imajo nadzor nad izvajanjem projektov, morajo vključiti vidik enakosti spolov v svoje projekte. Včasih je to jasno in se to tudi dogaja, včasih pa je vse skupaj nekoliko umetno dodano k projektu. Zanima me, kako bi lahko zagotovili več koherence na tem področju. No, vse zadnje je to tudi veliko stane, če je treba vsakeč znova utemeljevati, kakšna je perspektiva enakosti spolov, potem je to tudi pretirano. Sam prihajam iz. Eh, Šlezije, razmere tam poznam zelo dobro. Ženske je tam zelo veliko na trgu dela, poslavlja se tudi patriarhalni sistem, ampak eh, največji cilj je, da pač zaslužijo dovolj za preživetje. Lepo prosim torej, da mi pojasnite več uh, o teh temeljnih definicijah. Naj vam podam primer. Če gradimo avtocesto na nekem kraju in če je potem treba dokazati, kako bo gradnja avtoceste vplivala na enako spolo, potem se mi to zdi pretirano. In to je opis dejanskega primera. Vendar, včasih je vseeno zelo pomembno, da upoštevamo to perspektivo upoštevati je vseeno treba tudi učinke na celotno družino. V drugih primerjih pa je to vseeno nekako bolj umetno. Hvala, gospod Nilsen. Hvala lepa. Jan je govoril svoj jezik, zato ga bom tudi jaz. Najprej vam želim zastaviti vprašanje. Ko govorimo o vodilnih projektih za makroregije, se mi zdi, da bi moral eden od ciljev biti, da zagotovimo izmenjavo izkušenj na lokalni in regionalni ravni. Programe Evropske unije, na katerih smo največ delali, so ravno na regionalni in regionalni ravni. Upam, da je to eden od ciljev s temi makroregionalnimi regijami in na osnovi svojih izkušenj na severnem švedskem želim potrditi, da je učinek dejansko občuten. V 90-ih letih smo v moji regiji v obdobju šestih let izvajali projekt za spodbujanje ženskega podjetništva. Izkušnje so zelo pozitivne. po nekaj letih je to postalo nekaj popolnoma običajnega. Vsi, ki so pri tem sodelovali, so menili, da je to popolnoma normalno. Ženske, ki začnejo podjetja na podeželju, običajno ostanejo dlje kot moški, so tudi bolj uspešne. Ženske podjetnice se tudi med seboj bolj podpirajo kot eh, moški v enakih razmerah. Pozitivnih učinkov je bilo več in da ti rezultati se potem vključijo v družbo in to zagotavlja rast v regiji. Hvala. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy. Eh, eh, Hvala lepa. zelo pomembno je, da zagotovimo enako obravnavo moških in žensk na območju Balskega morja. Gre tudi za vprašanje žensk konkretno. Imam pa eno vprašanje. V različnih državah članicah, tudi zunaj Evrope, obstajajo določeni pristopi namreč k temu vprašanju, ampak drugače o tem ne slišimo veliko. Na območju Balskega morja so se države zavezale konkretnim korakom. Zanima me, ali nam lahko poveste, kako ste sodelovali. Zanima me, ali obstajajo kakšne obvezujoče dejavnosti, naprimer na področju izobraževanja, kajti izobraževanje je prav gotovo zelo pomembna točka, kajti ženske in moški bi potem vsi imeli več možnosti in zagotovili bi višjo stopnjo enakosti med spoloma. Hvala. Jace Kurski. Hvala lepa, gospod predsednica. No ja, jaz imam svoje dvome. Sem poljak in seveda mi je zelo všeč, da imamo tukaj poljakinje. In zelo lepo je, da so izobražene ženske tukaj, ki predstavljajo pomembne študije. To je vse lepo in prav, ampak tema, s katero se ukvarjamo, pri meni vseeno zbuja pomisleke. Polska je v Evropski uniji, ampak pred nekaj leti, po moje, Poljaki in Poljakinje niso glasovali za to Evropsko unijo. Določeni naški politiki bi se že obračali v grobo, če bi slišali, o čem govorimo. Skupni trg, prost pretok ljudi, kapitala, storitev in tako naprej. Ampak tukaj ne govorimo o nekih umetnih kriterijih, ki jih mora urejati Evropska unija. To je samo fikcija. Sem eurorealist in moj pomislek je ta, da bi morali evropski model zaščititi pred temi preveč navdušenimi zagovorniki Evrope. Naprimer, enako spolov na ravni kohezijske politike, na območju Valjskega morja, na regionalni, lokalni ravni in tako naprej. O tem dejansko ni mogoče reči nič kaj posebej razumnega. Države članice seveda počno vse, kar je mogoče, zato, da bi ženske, potem ko rodijo otroke, potem ko zaključijo svoj materinski oziroma poredniški dopust, vstopijo nazaj na trg dela. Zagotoviti jim želimo ustrezno finančno in socialno podporo, eh, kar velja tudi za družine nasploh po porodu. Poljakinja ima 2,5 otroka povprečno, če živi v Združenem kraljestvu, če živi na polskem, pa ima samo enega otroka. To je že velika razlika. Gre za 20 do 25 evrov pomoči na otroka, v bogatejših državah pa tudi 100 ali 150 več. 150 evrov in več. Sam imam torej pomisleke v zvezi s tem. Sam prihajam iz Danciga, iz uh, južnega dela območja Balskega morja, ampak eh, mislim, da ljudje na območju Balskega morja ne bodo imeli boljših možnosti za razvoj uh, če bomo sedaj imeli neka pretirana pravila za udeležbo žensk na trgu dela. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo naprej komisiji. Še pred eh, tem pa bi rada nekaj dodala gospod Kurski. Mi ženske predstavljamo tudi delovno silo. In če bi res dobile polnopravno deležbo v gospodarstvu, bi teh 25 evrov tudi lahko povečali. Najlepša hvala. Gre za strategijo v Baltski regiji in eno od vprašanj je horizontalne narave in to je enakopravnost med spoloma. To seveda komisija podpira v pripravi akcijskega načrta. Imamo tudi projekt eh, znotraj tega akcijskega načrta, ki se osredotoča na izobrazbo. Gre za projekt, ki se osredotoča na enakopravnost na področju izobraževanja. Obstajajo tudi pobude na področju inovacij malih in srednjih velikih podjetij izvrževanja, ki se osredotoča na to vprašanje. In še nekaj bi rad dodal, kar je povezano s vprašanjem upravljanja. Verjetno veste, da komisija pripravlja in tudi bo verjetno do konca maja sprejela komunikacijo na področju upravljanja z makroekonomskih, upravljanja makroekonomskih strategij gre za države, ki so same zaprosili za svojo strategijo. Gre za vprašanje, ki se zastavlja v okviru lasništva projektov. Razpravljali bomo o različnih ravnih upravljanja. Na tem področju že obstajajo predlogi strani komisije, da bi na boljši način obravnavali takšne horizontalne vprašanja na različnih ravnih. Mislim, da to predstavlja dobro osnovo za razpravo, kot tudi možnost za nove predloge. Vem, da je Vine tudi prisoten v Vilni, tam je tudi možnost za nevladne organizacije, da predstavijo svoje predloge in svoj vidik na ta vprašanja. Rade bi pozvali nevladne organizacije, da sodelujejo čim bolj pogosto na takšnih srečanjih. Zadnja točka. Način razširjenja pilotnega projekta strategije v Balski regiji. Res je, da moramo izkoristiti rezultate v strategijah in jih razviti na drugih področjih. To bomo storili tudi v prihodnosti. Imamo že štiri takšne strategije. To vprašanje se obravnava v balski strategiji in šlo bo v prihodnosti tudi za horizontalno vprašanje, ki ga bomo vključili v vse makroregionalne projekte. Hvala lepa. Uh, uh, Najlepša hvala. Prosim kolegice iz Unijata, da se odzovejo na to vprašanje britmarie will start to comment and um, first i start začela bom z vprašanjem jensa rada bi poudarila da si predvsem prizadevamo za to, da bi enakopravnost med spoloma vključili tudi v praktične ukrepe v celotni Baltski regiji. Tudi ko gre za širjenje takšnih projektov v druge makroregijske strategije. Lahko povem tudi, da ima ta vodilni projekt podporo švedske vlade zato da resnično zagotovimo, da lahko pridemo besedna dejanja, da resnično dobimo enakopravnost med spoloma v Balski regiji in potem tudi v celi Evropi. Govorili smo tudi o izobraževanju. Gre za to, da moramo zagotoviti, mm, da je vsako tematsko področje v Evropski strategiji 2020 in tudi v Balski strategiji pomembno vključiti v ta vidik, da vključimo tudi lokalne oblasti na področje izobraževanja, da integriramo pedagogiko v te projekte zato, da lahko v prihodnosti dobimo moške in ženske, da, ki bodo lahko izbrali tisti poklic, ki se ga resnično želijo, ne pa, da bi izbirali na podlagi spola. To pomeni, da moramo vključiti tudi spolno uravnoteženo pedagogiko v šolstvo. Torej, glede statičnih podatkov bi rada povedala nekaj tehničnih vidikov. Plačano in neplačano delo. Kaj želim s tem povedati? Imamo plačano delo na trgu in neplačano delo doma v gospodinstvih. Med tema dvema načinoma obstaja veliko neravnovesje. Torej, to delo moramo enakovredno porazdeliti med moške in ženske. V celotni Evropi ženske porabijo dosti več časa za gospodinska opravila kot moški. To smo opazili v vseh državah članicah. Moramo ponovno analizirati koncept in pomen plačanega in neplačanega dela, to pogledati z vidika proračunskih sredstev in potem pogledati tudi, kako to vpliva na trg dela. Gospa Eva Romiska Žimna je v predstavitvi omenila te rezultate kakšni so rezultati. Ko moški opravijo več gospodinskega dela, bolj uravnotežene države imamo. Takšne so države v Balski regiji. Ženske morajo opraviti vlogo tudi na trgu dela in ne za kakršnokoli ceno. Morajo zaseči vse sektore, tudi na področju novih tehnologij, naprimer, kjer so plačila dvakrat više kot v drugih sektorjih. Najlepša hvala. Yes. Uh, <clears throat> I'm sorry, I Odgovorila bom v angliščini. Mogoče lahko tako pokrijem širši obseg vprašanj. Slišala sem od gospoda Kurskega, da ga skrbi pot Evrope in če se držimo Adenaurih načel. Evropa se je korenito spremenila v tem času. Sedaj imamo popolnoma drugačno Evropo. Tudi vloga žensk je popolnoma drugačna v gospodarstvu, imajo drugačne ambicije, rade bi uskladile družinsko in poklicno življenje. To je ključni element v strategijah, ki sem jih omenila. Če si želimo nove, pametne, konkurenčne Evrope, potem moramo izkoristiti potencial žensk. Če tega ne storimo, bomo izgubili velik del potencijala in ne bomo dosegli ciljev strategije EU 2020. Evropa ni več takšna, kot je bila pred 40 ali 50 leti. Demografski podatki kažejo na to, da da tiste ženske, ki nimajo služb, nimajo otrok. Imamo zelo dobre demografske analize OECD in tudi drugih držav, ki kažejo na to, da se je v sredi 80-ih let eh, trend obrnil. Prej smo imeli ženske, ki so imeli prehodno zaposlitev, ko so ženske izgubljale službo, so šle domov in imele otroke. Sedaj pa je trend drugačen. Ženske, ki nimajo služb, nimajo otrok. Videli smo spremembe v skandinavskih in drugih državah, ki so skušale prilagoditi politike na podlagi te miselnosti. Treba je uskladiti poklicno in družinsko življenje za ženske in moške, kajti koncept Adenarega časa je želel zagotoviti, da lahko moški varno opravljajo svoje delo, medtem ko so jih ženske podpirale s tem, da so opravile vse delo na domu. Te nove strategije bi radi preizkusili v Balski regiji. To pa zahteva drugačen pristop. Naj še nekaj povem v zvezi s podjetništvom. Gre za zelo dinamičen sektor povsod, po ki ustvarja veliko delovnih mest. Če mislimo, da je ženska podjetnica enaka moškemu podjetniku, potem ne bomo prišli nikamor. Družinska, oziroma ženska podjetnica mora poskrbeti tudi za družino, za otroke, kar ji odzame veliko energije, ki bi ga lahko uporabila v podjetništvu. Torej, ne moremo žensk obravnavati enako v podjetništvo. Na polskem, na primer, če se nezaposlena ženska odloči za ustanovitev svojega podjetja, tvega, da bo izgubila socialno podporo in bolniško in dopust, ki jih je uživala prej. Sedaj bo podjetnica in bo imela manj socialne varnosti. To so konceptualna vprašanja, ki jih obravnavamo v tem projektu. Imamo empirične dokaze za to, da v modelu, kjer želimo ženske prisiliti, da ostanejo doma in imajo otroke, jih vzgajajo, zato da bi spodbujali družinske vrednote in družins, družini prijazne politike ne pripelje nikamor. Gre za politiko, ki se opravičujem, da sem preskočila na polsščino. Politike torej, ki želijo zagotoviti socialno podporo za ženske, ko rodijo otroka. Videli smo takšne primere na češkem, na polskem, smo videli, da to ne deluje. Zato mislim, da je sedaj trenutek za to, da spremenimo takšno miselnost da ženske vključimo v ta vidik, ne na umeten način, prisiljeno, da bi prisilili vključevanje žensk. Ne, mi moramo spremeniti našo miselnost in naš način gledanja na situacijo. Pa si poglejte na primer sektor transporta pri gradni avtoceste mogoče ne bomo poštevali vključevanje žensk, vendar pa, če govorimo o mestnem transport, transportu, potem moramo tukaj vključiti tudi vidik enakopravnosti med spoloma. Mislim, da v tem projektu gre ravno za to in res veliko lahko pridobimo s tem, da bomo projekt izvali na makro regionalni ravni uporabimo lahko tudi različne izkušnje iz različnih držav v Balski regiji. S tem bi tudi dobili možnost za to, da revidiramo nacionalne in lokalne strategije. Zelo sem zadovoljna, da bomo o tem razpravljali mm, v nekaterih regijah na Polskem. Najlepša hvala. Hvala lepa. Rada bi zaključila to točko na dnevnem redu in grem na naslednjo točko. Na deseto točko gre za predstavitev komisije o pripravi strategije Evropske unije za Jadransko-Jonsko regijo. Gre za predstavitev sedanjega stanja. Prosim, komisija, imate besedo. Hello, thank you very much. Good... Najlepša hvala. Dobro večer vsem skupaj. Imam PowerPoint prezentacijo, ki je zelo kratka, obljubljam, kjer bom predstavil novo evropsko strategijo za Jadransko in Jonsko skupino predstavil bom sedanje stanje in naslednje korake pri pripravi nove strategije. Osnove za to strategije najdemo v različnih inicijativah za sodelovanje. sodelovanje na področju Dransko-Jonske inicijative so začeli z letom 2002, kjer sodelujejo z naslednje države. Osem je Albanija, Bulgarija, Grčija, Hrvaška, Italija, Malta, Slovenija in Srbija. Gre za stabilizacijo te regije, tega področja. Začeli pa smo tudi z razvojem medvladnega sodelovanja za regionalni razvoj te pobude. Kot rezultat te pobude smo dobili prvi konkretni korak, morsko strategijo, ki jo je sprejela komisija leta 2012. Na podlagi teh pobud pa je Evropski svet 14. decembra leta 2012 podelila mandat komisiji za to, da oblikuje novo strategijo za Jadransko in Junsko regijo leta 2014. Skupaj s tem mandatom, ki ga je podelil svet, pa je komisija dobila tudi pogoj, ki je evaluacija makroregionalni strategiji, kar je zahteval svet od komisije. To evaluacijo je morala komisija pripraviti do junija leta 2013. Naj vam predstavim te evalvacije, ki so bile objavljene junija leta 2013, kjer piše, da katerakoli nova strategija bo sprejeta samo, če bo za to resnično obstajala potreba in bo predstavljala dodano vrednost za države članice in tretje države, če tako zahteva ta regija. Poleg tega se mora strategija osredotočiti samo na manjše število konkretnih ciljev, ki so izrednega pomena za to regijo, torej osredotočanje in dodana vrednost. Evalvacija je odkrila tudi, da so lastniki te strategije države, ki sodelujejo, zato je nujno, da skupaj s politično voljo države zagotovijo tudi vodstvo in administrativno podporo za uspešno izvajanje te strategije. Komisija in nacionalni organi osmih držav v makroregionalni strategiji so identificirale štiri glavne stebre za razvoj na štirih področjih. ta štiri področja so največji izziv, tudi priložnost za razvoj. Ti so morska rast, povezovanje na področju transporta in energije, okolje in pa turizem. Identificirali smo tudi dva usporedna, na dve usporedni področji, okrepitev zmogljivosti, raziskave in razvoj inovacij in majhna podjetja. Morska strategija, ki jo je komisija sprejela novembra, je bila vključena v to širšo makroregionalno strategijo. Zato imamo ta poseben steber, ki je namenjen razvoju pomorskega območja in tudi tukaj spada tudi razvoj morske okolje in turizem v obdobju od septembra do prejšnjega tedna smo objavili tudi posvetovanje v teh osmih državah v tej regiji in to svetovanje je potekalo v okviru koordinacije v vseh teh državah članicah imamo dve državi, ki sta opravili posvetovanje za steber, naprimer prvi steber Grčija in eh, Črna Gora, drugi Italija in Srbija, tretji Slovenija in Bosna in Hercegovina, četrti Hrvaška in Albanija. Poleg tega smo opravili tudi posvetovanje na spletu, ki je potekalo oktobra do januarja letos. Upoštevali smo tudi prispevek odbora regij in tudi medregijske skupine Jadrana. Dobili smo zelo pomemben prispevek iz teh medregijskih skupin. Zaprosili smo tudi odbor za gospodarske in socialne zadeve, da bi pripravili mnenje, ki bi ga vključili v strategijo. Prijeli smo veliko prispevkov, potem pa smo to dolgotrajno posvetovanje zaključili s konferenco deležnikov, ki je potekala prejšnji teden v Atenah 6. in 7. februarja. Ta konferenca je bila zelo uspešna. Skoraj 900 udeležencev se je prijavilo, zaradi prostorskih omitev pa smo sprejeli lahko samo 600 udeležencev iz celotne regije. Predsednik vlade Grčije Samaras je otvoril konferenco, prisotni so bili tudi grški ministri, kot tudi komisarji gospod Han in gospa Damanaki. Nova strategija je pod vodstvom direktorata regij, istočasno pa, sta, pa je zato pristojna tudi komisarka za. Eh, morsko strategijo. Sporočilo, ki smo ga poslali na tej konferenci vsem deležnikom, je, da se veselimo tega, da bomo prebrodili krizo, začeli znova in da se veselimo tega, da so štiri države izmed osmih kandidatke in niso še države članice. S tem lahko v strategiji pomagamo tudi integracijo zahodno-balkanskih držav. Na delavnicah smo poglobljeno razpravljali o štirih stebrih, zdeležniki zagotavljali smo o obsegu, o različnih vprašanjih in o vedikih v posameznem stebru. Kakšna pa je sedanje stanje. Zaključili smo posvetovanje, sedaj analiziramo vse prispevke, ki smo jih dobili v prejšnji fazi, kot tudi prejšnji teden v Atenah. Sedaj pa bomo začeli s pripravo strategije, kot tudi z akcijskim načrtom. Strategija vsebuje komunikacijo in akcijski načrt. Osredotočili smo se na praktične vidike. Omili se bomo na nekaj področji, o katerih smo razpravljali v Atenah. Osredotočili se bomo na tista področja, ki pomenijo dodano vrednost sodelovanja v regiji. Kakšen je splošni cilj v tej strategiji, to je jasno. Stabilna gospodarska raz, ustvarjanje delovnih mest v jonsko-jadranski regiji dodatni cilj strategije pa je, da odigra pomembno vlogo pri integraciji zahodno-balkanskih držav. Gre za štiri države, ki niso države članice. Dobili smo tudi ime za prvi steber, to je modra rast, ki vključuje vprašanja, kot so naprimer kultura, ribištvo, eh, morske storitve. Drugi steber je povezovanje regije, ki vključuje transport, kot tudi energetsko omrežje. Transport in promet je zelo pomembno področje v tem stebru gre tudi za povezovanje med energetskimi omrežji med državami. Tudi to je ključnega pomena, tako menijo deležniki, kot se je izkazalo, kot dejavnik za rast v regiji. Tretji stebr, okolje in okoljska kvaliteta, gre za, predvsem za morsko okolje, eh, vendar pa je tukaj vključen tudi kopenski habitat. In četrti stebr, turizem vprašanja, ki so tukaj, so teme, ki smo jih predstavili v Atenah. Glede na povratne informacije, ki smo jih dobili v Atenah, pa so primogli tem, da bomo spremenili ime, gre za trajnostni turizem. Sedaj pa usporedni vidiki, tukaj sem omenil grajenje zmogljivosti in komunikacija okrepitev administrativne zmogljivosti, kot tudi komunikacija, ki je ključnega pomena za eh, razvoj, kot tudi inovacije in podjetništvo. Naslednji koraki. Od sedaj do junija bo komisija pripravila komunikacijo in tudi akcijski načrt. Upoštevali bomo vse prispevke, cilje, da bi komisija lahko sprejela strategijo, komunikacijo in tudi akcijski načrt do sredine junija leta 2014. Strategija bo potem podložena svetu, splošnemu svetu junija v času grškega predsedstva. Grško predsedstvo je že vključilo v dnevni red razprava o komunikaciji. Strategijo pa bo potem sprejela italijanska Eh, sprejel italijansko predsedstvo jeseni letos. Eh, glede na mandat sveta do konca leta 2014. Potem, ko bo strategijo podporil svet bomo začeli z izvajanjem strategije pred koncem tega leta. In še zadnja prosojnica. Kot veste, makroregionalne strategije nimajo posebne proračunske postavke, kar ne pomeni, da nimamo nobenih sredstev za strategije. Ravno nasprotno, imamo veliko sredstev, veliko virov. Nahajamo se na začetku novega finančnega obdobja, kar pomeni, da. Moramo združiti sredstva, ki jih imamo na voljo za uresničevanje skupnih ciljev. Kar pomeni, da bomo makroregionalno strategijo vključili v naslednji, naslednje programsko obdobje. Najlepša hvala. Thank you. I, yes, Nico Srizahelos. Hvala lepa. Hriza eh, Delos. Uh, eh, Marikesha, there are some questions about... Hvala lepa. Nekaj vprašanj bi imel. <clears throat> Ti štirje stebri, kako eh, interagirajo drug z drugim, ko govorimo o energetiki, kako je to skladno z varstvom okolja. Če govorimo o plinskem eh, omrežju, o električnem omrežju, o naftnem omrežju ali pa se bomo sredotočili tudi na obnovljive vire, recimo eh, v enem enotnem programu za energetiko. Ko govorimo o turizmu, kako se to povezuje naprimer z pomorskimi povezavami? Ne, primer, če govorimo o ladjah, ki bodo plule eh, po teh morjih, hm, predvidevamo, da bodo uporabljali druge vrste goriv in torej bo, bodo bolje spoštovali okolje in morje, ali pa govorimo zgolj o gradni ali obnovi eh, luk. Kaj ti mi bi si želeli, da bi eh, te naložbe bile bolj zelene, vsaj eh, tiste naložbe, ki prihajajo iz kohezijskega sklada. In torej bi si želeli, da bi vse skupaj bolj usmerili v v varstvo okolja. Imamo občutek, da je pristop nekako že zastarel. Mm, če gradimo več luk, bomo lahko sprejeli več križark, ampak to ni nujno povezano z izboljšanjem turizma. Govor je bil tudi o um, enakosti uh, s spolov, eh, ampak eh, kako bi lahko to vključili naprimer v to strategijo, če imamo tudi izkušnje z Balsko makroregijo, zakaj se ne poslužimo teh izkušenj tudi za Jadransko-Jonsko eh, makroregijo, kako naj ustresno ovrednotimo te izkušnje iz Baltika. Naprimer v Bal Baltiku v tem trenutku ulaga. V plinske vire. E, mi tudi imamo to vrstne vire v naši regiji. Um, potrebujemo torej druga znanja, kaj ti drugače po eni strani govorimo o, o razvoju o regiji, potem pa strategijo oblikujemo na starih predpostavkah. In katere luke naj bi povezali? Eh, ustvarjamo nove velike infrastrukture za to, da bi parkrat na leto eh, sprejeli mm, sem velike križarske ladje ali pa ustvarjamo morda nove turistične pakete in predloge, recimo s tem, da spodbujemo tudi eh, naravovarstveni turizem. Govorimo o velikih, težkih infrastrukturah ali pa bolj o vitkih infrastrukturah, ki bolj spoštujejo okolje. Mislim, da je to um, pravzaprav razprava, ki že skoraj presega naše pristojnosti samostojnosti našo domeno, ampak eh, nedvomno gre za pogovore, ki potekajo v različnih eh, forumih eh, in ne smemo se osredotočiti na to, kar je bilo morda relevantno pred 15-20 leti. Moramo gledati naprej. Še kakšne pripombe? Bi se želeli odzvati na to pripombo? Hvala lepa za vaše komentarje in bi prosil. Eh, kolegico poleg mene, ki se bolj posveča ravno stebru turizma, da odgovori na vaš komentar. Ampak eh, najprej bi eh, se jaz odzval na vaše besede. Seveda, to je prva makroregionalna strategija v resnici in torej imamo pač ta med navednicami luksus, da morda lahko gradimo na predhodnih izkušnjah in vam zagotovim, da poskušamo se učiti iz eh, naukov in iz napak in iz izkušenj, ki smo jih že razvili drugod. Eh, torej, želimo se osredotočiti samo na majhno število tem in to je ena izmed glavnih nauk, naukov, ki smo se jih naučili iz Baltske regije in um, kjer, je, kjer je število tem dokaj um, veliko. Uh, Eh, zdaj pa eh, nedvomno gradimo na predhodnih izkušnjah, bodi si kar zadeva strukturo, kar zadeva vsebino. Omenjali ste tudi energetiko. Mm, vzdržnosti nisem omenjal kot eh, eh, prečne eh, prioritete, medsektorsko, kot medsektorsko prioriteto. Nedvomno naša strategija je to, da spodbujamo vzdržni turizem. Eden od stebrov je okolje, kakovost okolja, ko, govorimo, ko se pogovarjamo z nacionalnimi organi in deležniki, kajti to je to, kar počenjamo in je kot rezultat razgovorov z deležniki vse posod v tej regiji. Ena izmed glavnih točk, ki je bila izpostavljena, je bila ta, da vse, kar lahko storimo bolj učinkovito na nacionalni ravni, mora ostati na nacionalni ravni. Dodana vrednost, in to je druga ključna beseda, ko govorimo o makroregionalnih strategijah, dodana vred, dodano vrednost moramo iskati pri reševanju eh, problemov ali pa izkoriščanju priložnosti, ki se jih lahko bolje lotimo skozi sodelovanje med različnimi državami. In ko govorimo o energetiki, eh, naj vam dam konkreten primer. Eh, na začetku smo sklenili, da se osredotočimo na povezljivost med omrežji med državami v tej regiji, torej čezmejne povezave zato da bi eh, spodbudili tudi zeleno energijo. Nisem eh, specialist za to, ponavljam to, kar sem slišal od strokovnjakov iz različnih držav. Torej, tako da bi mm, torej, eh, lahko razvili alternativne vire energije v različnih državah samo, če obstaja možnost potem med povezav in samo če je to lahko učinkovito. Zaradi tega se osredotočamo na povezljivost, predvsem na področju elektrike, ampak tudi kar zadeva plinovode v tej regiji. Ko govorimo o turizmu, pa naj podarimo, da ne stremimo za tem, da bi gradili velike nove infrastrukture. Glavni cilj mora biti to, da uporabimo že obstoječe infrastrukture v regiji, ampak na boljši način. Torej, sklejevanje in sodelovanje med eh, državami v regiji, ki naj omogoči boljšo uporabo infrastruktur in boljše načrtovanje novih eh, infrastruktur, če so potrebne. Ko govorimo konkretno o turizmu, potem se moramo predvsem osredotočiti na izboljšanje kakovosti, upravljanje turizma, v sodelovanju med temi državami v, na tem območju dostopnost, zato da zagotovimo, da, eh, da prihaja do zadostnega usklejevanja med temi državami, zato da bo lahko ponudba dostopna, dostopna eh, Eh, za vse potencijalne trge. Mislim, da je to vse, kar lahko povem v tem trenutku, ampak predem, zaključim, za predem zaključimo, eh, naj predam besedo kolegici za to, da lahko dopolni to turistično plat. In eh, naj vas pomirim, Eh, sploh ni naš namen načrtovati po starem. Nasprotno, želimo načrtovati od spodaj na vzgor, ne pa od spodaj na vzgor, na vzdoljo, prostite, torej komisija noče usiljevati ničesar, ampak pač, če država eh, eh, zaprosi za pomoč pri pripravi makroregionalne strategije, potem se komisija aktivira in to storimo tako da prisluhnemo čim veli, večjemu številu eh, različnih deležnikov, tako kot smo storili v zadnjih mesecih in tudi v Atenah in poskušamo biti čim bolj inovativni s tem, da gradimo na izkušnjah, ki smo jih že zbrali v drugih eh, makroregionalnih eh, strategijah. Ampak bom predal besedo kolegici za nekaj besed v zvezi z turizmom. Nimam veliko kaj dodati. Dobro večer vsem. Želim samo povdariti, da v tesnem sodelovanju z ostalimi generalnimi direktorati, predvsem z direktoratom za okolje, Tako da v vsakem seb, stebru upoštevamo stališča drugih direktoratov. In a, eh, tako, da upoštevamo tudi izkušnje drugih makroregionalnih strategij in poskušamo ustvariti a, eh, zeleno in a, eh, okoljsko naravnano, a, naravnan pristop pri vsakem stebru. To je točno to, kar ste tudi vi omenjali. Se pravi, da mi smo a, usklajeni a, v sozvočju s tem pristopom, kar pa zadeva turizem dejansko se ne odločamo za velike eh, infrastrukture, za take težke infrastrukture, eh, ampak eh, želimo vključiti nekaj vidkih ukrepov, vključno tudi z ukrepi za okoljsko prijazen turizem. To je vse, nič več kot to. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da lahko s tem zaključimo to točko na dnevnem redu. Naj vas tudi obvestim, da kar zadeva sestanek koordinatorjev, um, ki je, to je točka, ki naj bi bila naslednja na dnevnem redu, smo izvedli pisni postopek, torej ne bomo imeli sestanka koordinatorjev. Naslednja seja bo 24. februarja v Strasburgu uh, pomembna, pomemben kratek sestanek. Glasovali bomo tudi o mnenju v zvezi z večletnim finančnim uh, okvirom. S tem je seja zaključena. Hvala.